Uh, kolegice in kolegi če se strinjate lahko takoj nadaljujemo z našim sestankom odbora eco um, najprej dnevni red hvala lepa če ga lahko potrdimo prosim nekih uh, obvestil nimam tako da tudi to je v redu Zdaj pa poglejmo, ali imamo tukaj že prvega poročevalca. Gospod Morel, gospoda Morela ni. A, ah, je, mister Mato. Je. Pravzaprav gospod Mato, se pravi, čujem. Gospod Mato pa je z nami, tako da lahko začnemo. če začnemo minutko prej, verjetno to ni velik problem, kajti veliko stvari moramo obdelati v zgolj eni uri. Gre za skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev na določenim pragom. Poročevalec je torej gospod Mato, izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsednik dober večer sem skupaj. Oblikovanje tega skupnega sistema davka na dodano vrednost je vsekakor nekaj, kar vsi razumemo. Vsi razumemo, da moramo opredeliti končen in eh, dokončen sistem za DDV in za trgovanje med podjetji znotraj Evropske unije, tako da bi nadomestili obstoječi sistem, ki je pravzaprav bil že v sami zasnovi prehodni sistem glede na dogovor, ki sta ga sklenila parlament in svet torej parlament in svet menita da bi ta dokončni sistem moral temeljiti na načelu da se davek plača v namemni državi trenutno pa se plača v državi kjer odkoder blago prihaja. To bo torej pomenilo precejšno spremembo in potrebnega bo kar veliko časa, da bi do te stopne prišli. Komisija je ugotovila, da je pomembno, da morda tukaj uh, Eh, delujemo eh, sočasno z neko drugo pobudo, torej da se sočasno tudi sprejemajo ukrepi zoper goljufije na področju DDV in da se eh, omogoče večje prizadevanje za pobiranje tega primenkljaja oziroma te vrzeli iz DDV. Namreč slišali smo, da se tukaj govori o 160 milijardih evrov, kolikor znaša vrzel pri pobiranju DDV, čezmejne goljufije pa na leto pomenijo kar 50 milijard evrov izgube za DDV. Bruto pretok blaga lahko delimo na dve vrsti transakcij, torej dobave znotraj Evropske unije, ki eh, niso podvržene torej DDV, lahko pa gre tudi za menjavo blaga, ki je podvržena eh, sistemu DDV v državi, um, v namemni državi. Uh, pri tem uh, konkretnem pro, uh, primeru obstaja možnost uporabe začasnega mehanizma. Pri tem uh, eh, DDV-ja ne bi plačal kupec, temveč dobavitelj. To uh, bi bil, bil zgolj prehodni uh, sistem in bi začel veljati šele od 750 tisoč evrov dalje. Želeli smo v čim večji meri ohraniti predlog sveta, vendar z določenimi jamstvi. V prvi eh, vrsti ugotavljamo, da bi morale te ukrepe uporabljati le tiste države članice, kjer obstaja primankljaj na tem področju. 5 odstotkov nad poprečjem eh, Evropske unije. To je primankljaj pri zbiranju DDV. In na ta način bi komisija lahko v teh državah uveljavila ta sistem. Govoril sem tudi že o prihodni naravi tega sistema. Rok bi naj bil 22. juni. Ta oziroma juni leta 2022 bi se naj zaključil ta pilotni projekt. Menimo, da bi bilo mogoče uh, izvajati ta konkretni sistem, vendar pa razumemo tudi, da je treba pri tem upoštevati še dve stvari. Kot prvo, uh, goljufije na področju DDV, te se ne smejo prenašati iz ene države članice na drugo. Obstajajo druge poti, tako da moramo biti tukaj zelo pozorni in budni. Prav tako pa moramo poskrbeti,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 skupno prizadevanje, ki ga potrebujemo za oblikovanje končnega sistema za pobiranje davka na dodano vrednost, tudi nekaj, kar je treba zagotoviti in zajamčiti. To sta torej tisti dve temi, eh, o katerih se gotovo vsi strinjamo. Vem, da nekatere skupine se ne zauzemajo oziroma niso naklonjene tem modosejo, vendar sem prepričan, da bodo z nami sodelovale in eh, upam, da bomo sporočevalci v senci lahko oblikovali dober dogovor. Mislim pa, da moramo se dela lotiti tako, takoj in dokaj hitro moramo pri delu napredovati. Uh, upamo, da tukaj ne bo prišlo do hudih zagad. Hvala lepa. Bi želel govoril imeti v imenu uh, gospa SND, e, gospa uh, Pevanš Beres. Hvala. Vsi se spomnimo, da je ta dosje bil blokiran dve leti in sicer ga je blokirala v svetu ena država članica, zato ker je pač bilo treba imeti eh, soglasje. In ker nimamo končnega sistema DDV, pač vsaka država išče svoje načine reševanja problemov z goljofijami in eh, eh, sistem obrnjene davčne obveznosti je predstavljen kot zanimiva eh, opcija. Mi, socialisti in demokrati, pa mislimo, da se lahko proti goljofijam borimo samo s končnim režimom DDV. Ta dosje in tudi drugi dosjeji, drugi zakonodajni akti v DDV so bili nekako talci te blokade, zaradi ene države članice kot sem rekla eh, poročevalec v veliki meri upošteva dogovor, ki je bil dosežen v svetu, ampak ne vem, zakaj bi kot Evropski parlament prenašali eh, take eh, situacije, kjer, nekatere, eh, kjer so nekatere teme pač eh, talke v, v svetu in zakaj bi potem sprejemali tudi take zaključke svete, kajte zdi se mi, da to ni prava pot za v prihodnje. Ampak eh, razumem tudi, da je dogovor dosežen na ravni sveta začasni dogovor. Ampak ne morem eh, sedaj z gotovostjo povedati, kakšno bo stališče, ki ga bo predlagala naša skupina. Uh, e v imenu EKR, gospod Luke. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej pozdravljam korak, ki ga je komisija naredila pri tem, saj se mi zdi prav, da države članice, ki imajo določen lasten sistem obrnjene davčne obveznosti in ki ga želijo izvajati, da imajo to možnost. Gre za pomemben instrument v boju proti goljofijem na področju DDV in vemo, da čezmejne goljofije uh, um, na področju DDV zauzemajo ogromne razsežnosti, zato je treba nekaj nujno storiti. Zdi se mi, da je predlog komisli, komisije bistven za, ta, uh, za to, da se omogoča mehanizem obrnjene davčne obveznosti samo takrat, kadar uh, je davčna vrzel ali pa goljofija dosegla neko res veliko raven, ki je res zaskrbljujoča. Po mojem mnenju bi to moralo biti v pristojnosti posamezne države članice ali ta meni, da so goljofije na področju DDV tako visoke, da bi bilo treba uporabiti mehanizem obrnene davčne obveznosti. In če država članica meni, da bi s tem problemom bila lažje kos, potem mora imeti pravico, da to stori. Seveda pa se zastavlja vprašanje, kakšni meri se potem lahko tukaj uh, na, uh, prihaja do trčen z drugimi uh, sistemi v uh, drugih državah članicah, kjer pobirajo DDV na običajen postopek, uh, na običajne načine. Ampak. Uh, Vsekakor ni prav, da komisija tukaj omogoča ali dovoljuje. Ni to pravica komisije, da nekaj omogoča ali razveljuje. Komisija mora pripravljati predloge za reševanje tovrstnih problemov. Pa še druge možnosti obstajajo poleg tega mehanizma za obrneno davčno obveznost. Pa še nekaj se mi zdi, mislim, da moramo dovoliti več časa za obrneno davčno obveznost kot leto 2022, kaj s tem bodo povezani tudi visoki stroški za izvajanje, ne le za države, temveč tudi za uh, posamezna podjetja. Zato se mi zdi, da mora biti rok veliko daljši kot je leto 2022. Torej, mislim, da je dovolj za zdaj. Zahvaljujem se poročevalcu za poročilo, to sem na začetku pozabil omeniti. Hvala lepa. Zdaj pa za skupino Alde, Peter Ježek. Hvala, predsednik. Podpiram predlagano direktivo, ki naj bi pomagala več državam članicam v boju proti goljofijam na področju DDV in tudi pri eh, poročanju oziroma pri prenašanju obveznosti plačila z prodajalca na kupca. Ne bom se spustil v podrobnosti, kajti čas, čas beži, zato se bom zgolj omejil na to, da rečem, da glede na pogajanja o novem in dokončnem režimu na področju DDV, ki so v teku, da se zdi smiselno, da se uporaba splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti časovno omeji. Slišal sem to, kar je povedal gospod Luke, da bi morda bilo treba pravzaprav omogočiti dlje časa. Ne vem, ampak um, svet je predlagal, da bi uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti omejili na juni leta 2022. Še ena stvar je nekaj, uh, je ki jo bomo morali opredeliti v stališču eh, parlamenta. Torej, ali se strinjamo s predlogom v osnutku poročila, da bo komisija tista, ki bo dokončno odločala o tem, ali lahko država članica ta mehanizem uporabi ali ne. Po drugi strani si je svet dolgo časa prizadeval uh, za razrešitev tega vprašanja in uh, prišel do drugačnega dogovora, namreč da naj bi bil svet tisti, ki bi sprejel dokončno odločitev na podlagi predloga komisije. Jaz bi pravzaprav podporil ta pristop. In če eh, zaključim, stališče sveta je po mojem mnenju tako, da vključuje dovolj jamstev za eh, zahteve predloga, preglednosti poročanja. Na ta način bo poskrbljeno, da uporaba tega mehanizma ne bo posegala v integriteto oziroma celovitost enotnega trga. Zato bi po mojem mnenju parlament moral stališče sveta podpreti. Veselim se že nadaljnih razprav in spodbujam odbor najhitro uh, obravnava ta dosije tako, da bi do decembra letošnjega leta že lahko potrdili stališče parlamenta. Hvala. You, Molly Hvala, Molly Scott Cato. Hvala, predsednik. Tudi nas skrbi izguba dohodka iz naslova DDV in zaradi goljofij Eh, na področju DDV in tudi razumemo, da je treba omogočiti krajše eh, rešitve, ki jih je mogoče hitro izvajati, dokler ni dokončnega režima. Zato smo eh, podprli hitro mehanizem, hiter mehanizem Eh, obrnenega, obrnene davčne obveznosti v tistih državah članicah, kjer menijo, da obstaja veliko goljofijo. Vendar pa siceršnji uporabi tega mehanizma nasprotujemo z treh razlogov. Iz gospodarskega, kaj ti to pravzaprav spodbuja frakcijski sistem plačevala DDV pri splošnem mehanizmu obrnjene davčne obveznosti to pomeni, da ta davek plačujejo zgolj potrošniki in se davčne obveznosti prelagajajo na maloprodajalce. Na ta način bodo pravzaprav večino davka plača malo število velikih zavezancev. Eh, poleg tega imamo veliko različnih DDV stopen po državah članicah in namesto, da bi eh, odpravili goljofije, se bo verjetno zaradi kaskadnega učinka ta goljufija samo sil, selila iz ene države v drugo, eh, tam, v tisto, kjer se ta mehanizem ne bo uporabljal. Torej, čeprav se strinjamo, da bi ta mehanizem lahko bil koristen, pa menimo, da splošna uporaba tega mehanizma ne eh, izkorenini probleme in da, gre, in da je povezana s preveč tveganji do, mislim, da bi morali obravnavo, uh, obravnavati dobavo med podjetji v uh, eh, EU uh, eh, enačiti z dobavo znotraj posamezne države. Prav tako naprostujemo temu predlogu iz političnih razlogov, kajti onemogoča doseganje dokončnega in harmoniziranega sistema DDV na enotnem trgu. In strinjam se tudi s komentarji Pervonš, namreč, da ne smemo biti talci odločitev v svetu, ki se sklepajo zgolj iz političnih razlogov. Torej, zaradi pravila soglasja se veliko krat eh, onemogočajo določeni politični napredki in potem se v zameno določenim državam članicam omogočajo koncesije. S tem se ne moremo strinjati. Zato bomo nasprotovali temu predlogu. Skleniti morate, pravi gospod predsednic. Dve minuti ste morali s tem imeti. Torej, še naprej pa bomo v dobri veri sodelovali v razpravi. To je vse, kar sem že želela dodati. Hvala lepa. Sedaj pa za GUE. Mareza Matijas. Ne. Za ENF. Barbara Kapelj. Hvala, gospod predsednik. Vesela sem tega predloga, kaj ti komisija in svet uh, sta tukaj nujno okrepala, kot je bilo potrebno. Vid, zdaj smo videli, kako so, uh, visoki so zneski goljufij na področju DDV in zato je smiselno, da se pod določenimi kriteriji omogoča uporaba tega mehanizma obrnene davčne obveznosti. S tem bomo uh, zmanjšali vrzel. Um, pri pobiranju DDV. Zelo dobro vemo iz izkušenj, da je prav za MSP je ta mehanizem dobra rešitev, zato se mi zdi smiselno, da ga tako omejimo. Ali je dobro, da omejimo uporabo te ureditve na 30. juni 2022, o tem bi se morali še pogovarjati, ampak nasplošno rečeno pričakujem, da bi moral ta predpis pripeljati do višjih prihodkov za zadevne države članice. To bo zelo pozitivno in zato se veselim dobrega sodelovanja. Thank you very much. If... Najlepša hvala. Če nihče ne želi besede v okviru postopka eh, po, pritegni pozornost predsednika, dajem besedo nazaj gospodu Mato. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, eh, ki so sodelovali v razpravi. Strinjamo se o mnogih stvarih, kar zadeva pomen do končnega sistema. Tu se ne strinjamo, ampak eh, ne poznamo še učinkov tega prehodnega režima na eh, končno obliko do končnega sistema. Ne strinjam se z gospo Perez v zvezi s tem, ne strinjam se z njenimi pomisleki, ampak ne želimo seveda, da eh, smo pod pritiskom sveta, ampak vseeno se moramo soočiti z realno situacijo. Tu sta eh, dve ravni. Najprej imamo tu časovno omejitev. Eh, ta omejitev je potrebna. Če eh, bomo predvideli predolgi rok, se nam lahko zgodi, da bomo izgubili časovno omejitev eh, elan oziroma tudi, da ne bomo več mogli sprejeti dokončnega sistema. Se pravi, časovna omejitev obstaja. Tu je pa še določeno število varovalk, ki jih ta predlog predvideva. In zaradi tega, nasplošno, saj po mojem mnenju, lahko rečemo, da je ta predlog eh, pot k rešitvi. Ta predlog odpira vrata dokončnemu sistemu in predstavlja tudi rešitev problema. Kar pa zadeva uh, možnost, da bi se goljofije selile izven naših meja, no, varovalke mislim, Eh, ki so predvidene v predlogu, to možnost omejujejo. In zato menim, da imamo možnosti, da to delo uspešno dokončamo in mislim, da bo to mogoče še pred koncem tega leta. In zato sem pripravljen sprejeti vse predloge političnih skupin, tudi predloge tistih, ki jih te mehanizmi eh, obrnenega davčnega bremena ne preprečujejo. Najlepša hvala. 26. in 27. novembra pregled za eh, rok za amandmaje, potem bo pa sestanek ekona. Mislim, da moramo k naslednji točki dnevnega reda, ampak gospod Lund sedaj prihaja, ker zapušča plenarno zasedanje. Mislim, da bo tukaj vsak trenutek in zato bomo, uh, zato bomo za nekaj trenutkov prekinili na, naš sestanek. Želi kdo nadomestiti gospoda Lunsa? Gospod Luke, bi vi na mesto gospoda Lunsa predstavili poročilo, ki je naslednje na vrstnem redu? Eh, ob 2020 bi morali začeti s to točko in upajmo, da bo gospod Luns vsak trenutek tu. Je že tukaj, krasno. Um, so now it's point number Sedaj prehajamo na točko številka šest, in sicer pravila, ki ošujejo uporabo finančnih in druge informacije za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in preganjanje določenih kaznjivih dejanj. E, poročevalec je gospod Sander Luns in tu bomo razpravljali o njegovem osnutku mnenja pristojni odbor je odbor Libe. Izvolite, gospod Lunc, imate štiri minute na razpolago. E, se upravičujem, da sem prišel e, zadnji trenutek, ampak sem govoril na plenarnem zasedanju. Ampak tokrat ne bom porabil štirih minut. Tukaj gre za dosje, ki govori o pravočasnem dostopu do pravih informacij, kar je bistvenega pomena, če gre za Eh, eh, kazenske preiskave in eh, člena od sedem do deset sta najpomembnejša v tem predlogu in sicer govorita o izmenjavi informacij med pristojnimi organi, Europolom, Eurojustom in vsakič, ko si to vprašanje postavimo, se vprašamo tudi, ali se bomo odločili za obvezno izmenjavo informacij med temi organi ali bomo predvideli nekaj izjem oziroma ali se bomo odločili za nasprotno rešitev in sicer, da bi eh, predvid, eh, predvideli ne obvezno izmenjavo informacij in bi se lahko eh, ti organi oziroma entitete sami odločali o tem, ali bodo informacije izmenjavali ali ne. Jaz sem seveda bolj za prvi pristop, ampak seveda eh, bom prisluhnil tudi stališčem eh, drugih poročevalcev v senci, sem pa odprt. Tako. E, želim vas opozoriti na člene 7, 9 in 10. Člen 10. Zaprosilo za, e, za informacije e, pristojnega organa enoti za, enoti za informacije. Tu se informacije izmenjavajo brez upoštevanja neodvisnega FDA. EU, eh, kar je pomembno vprašanje, po mojem mnenju, kajti to, ta poslovna neodvisnost ni pomembna samo eh, z vidika direktive proti pranju denarja, ampak eh, jo je izpostavila tudi projektna skupina in zato je ta, ta vidik vključen v ta predlog. Zlasti ko gre za primere, kjer bi izmenjava informacij lahko grozila tekoče preiskave. Potem drugič, deveti člen, izmenjava informacij med FIU-ji in pa državami članicami in v tem eh, pogledu želim podariti, da osebno načeloma podpiram prvotni predlog komisije, da se ta izmenjava informacij med FIU-ji eh, okrepi če le možno za uporabo mreže FIU-jo, ampak pomembno je ustrezno zapisati, kako in pod katerimi pogoji bo FIU, ki bo informacije prejela, te informacije tudi uporabljala oziroma obdelovala. Tu je treba izpostaviti pomen za upanja do FIO, kaj ti treba je vedeti, za kakšne namene se bodo informacije prejela uporabile in zato sem sam vložil predloge sprememb eh, v luči člena iz direktive proti pranju denarja, zato da imamo neko doslednost. Potem deseti člen izmenjava eh, informacij med FIUI in pa Europolom. Kratek bom. Tega člena nismo nič spreminjali, kajti mi podpiramo vsega, močnejše sodelovanje med Europolom in FIU. E, Belgija, moja država, zelo močno in dobro sodeluje z Europolom, vsaj tako mi pravijo. Ampak, kot sem rekel, e, želel bi videti, kakšna je večina med poročevalci v senci v zvezi s tem, ali naj bo izmenjava informacij obvezna ali prostovoljna. Najlepša hvala. Hvala lepa za skupino ELS, Marko Stebr. Najlepša hvala, go, eh, govoril bom eh, v imenu gospoda Kandelare in se, eh, on se opravičuje za svojo odsotnost in se gospodu Lunsu zahvaljuje za pripravljeno poročilo. Pomembna je lahka in pravočasna izmenjava informacij med, pri, med pristojnimi organi v času, ko smo razpravljali o Eh, panamskih dokumentih smo povdarili pomen ustrežne izmenjave informatkov med eh, Europolom in eh, FIU-ji in pristojni odbor je to tudi povdaril. Izmenjava informacij je bistvenega pomena za boj proti mednarodnemu kriminalu, vključno s pravnem denarja in pa terorizmu. Zelo pomembno je omogočiti preiskovati eh, eh, huda kazniva dejanja in pa prekiniti eh, kazniva dejanja, zato da se prepreči tudi teroristične dejavnosti. Zato je potrebno zagotoviti pravočasne in natančne podatke in pa dostop do le teh. Zato zelo cenimo odziv komisije na te izzive. S, s tem, da eh, s tem, ko komisija predlaga, da bi pristojni organi imeli neposreden dostop do teh informacij. Istočasno pa so tu pomembne eh, razlike v strukturah in uporabi podatkov. EFIU morajo ostati avtonomne in operativno neodvisne. Treba je najti ravnovesje med odgovornostmi različnih agencij in pa institucij, zato da bomo lahko e, zagotovili učinkovitejšo preganjanje teh kaznjivih dejanj. Zato bomo vložili tudi amandmaje v zvezi s e, tistimi e, situacijami, kjer se FIU je odvisno odzivajo na zaprosila za informacije z namenom izboljšati preiskave. Razkritje informacij pa e, ne sme biti nesorazmerno glede na legitimne interese e, oseb. Lahko bi, eh, treba preprečiti tudi nelegalna razkritja. Končno, nadzorn, nadzornik za varstvo podatkov povdarja, kako pomembno je zaščititi občutljive osebne podatke v zvezi eh, z izmenjavo informacij med eh, FIU in pristojnimi organi. Zato se bomo eh, s tem pomembnim vprašanjem ukvarjali tudi takrat, ko bomo pripravljali svoje predloge sprememb. Najlepša. Um, now for the... Najlepša hvala za skupino S&D. Uganite, kdo? Hard life of coordinators. To je pa težko življenje koordinatorjev in predsedojočih. Kolega se upravičuje za svojo odsotnost, eh, kolega Kofod, in naša skupina pozdravlja predlog komisije za izboljšan dostop do eh, finančnih informacij v primeru hudih kaznjivih dejanj. Jasno je, da trenutni zakonodajni okvir, ki zagotavlja dostop do teh informacij, ni več primeren za očinkovit boj proti hudemu eh, kriminalu, kot je pranje denarja in pa financiranje terorizma. To je en izboljšan Eh, od glavnih zaključkov eh, eh, odbora in zato z zadovoljstvom ugotavljamo, da komisija predstavlja ta zakonodajni akt. Prav tako pozdravljamo novo besedilo, ki ga predlaga poročevalec o tem, kako bo ta direktiva urejala sodelovanje med FIU in in pa predstojnimi organi, upoštevajoč njihove različne strukture. E, razlike med FIU in njihovimi pristojnostmi v državah članicah zahtevajo bolj odločen pristop. Vendar pa nas skrbi, da poročevalec poskuša zmanjšati področje uporabe direktive in pa učinkovitost s tem, ker ko predlaga različne določbe. To smo videli tudi v odboru PANA in tega ne bi želeli videti v konkretnem predlogu. Naša skupina bo torej uložila nekaj predlogov sprememb za to, da bi okrepili sodelovanje med FEU in da bi olajšali in pospešili to sodelovanje na tej podlagi. E, gospod, eh, tako FOD pričakuje konstruktivno sodelovanje s poročevalcem in z drugimi skupinami na tem dosjeju. Najlepša hvala. To, uh, Sedaj pa ne vidim predstavnika skupina uh, Alde, gospod Đuli. Eva Đuli, eh, najlepša hvala za to zelo uh, dobro mnenje. To je zelo pomembno, če se želimo boriti proti hudim kaznivim dejanjem pranju denarja in uh, terorizmu. Lahko pa dodamo tudi organiziran finančni kriminal, kar uh, opažamo te dni. Strinjam se z, eh, z zaključki poročevalca o izjemah. Takrat, ko gre za izmenjavo eh, informacij med FEU in policijskimi organi, in eh, to lahko povzroči včasih tudi negativne učinke na tekoče, na tekoče, Eh, preiskave na FIU-ju oziroma finančne obveščevalne enote ne smemo prenašati preveč obveznosti. Eh, eh, mor, moramo pa se izogniti temu, da bi se te izjeme zlorabljalo in zato bi morali zahtevati, da bi vse zaprosila za informacije bila ustrezno obrazložena. Prav tako se strenjam s tem, da je potrebno dodati en eh, odstavek, v katerem se bo od pristojnih organov zahtevalo, da eh, zagotovijo povratne informacije finančnim eh, obveščevalnim enotam o tem, kako se uporabljajo informacije. Eh, informacije, ki so jim bile poslane. Na ta način bo mogoče povečati zaupanje eh, in sodelovanje med pristojnimi organi in FIU oziroma finančnimi obveščevalnimi enotami. Eh, zdi se mi pa, da nekaj manjka v osnutku mnenja. In to je poziv k vzpostavitvi Evropske finančne obveščevalne enote. Kajti ta direktiva bi morala biti priložnost za vzpostavitev Evropske FIU. Vloga te Evropske eh, finančne obveščevalne enote bi bila olajšati eh, sodelovanje in pa pospešiti izmenjavo finančnih informacij na ravni EU. In zato se že veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v Lusenci in prepričana sem, da bomo pripravili zelo dobro poročilo. Hvala lepa, ne vidim nikogar iz GUE ali želi kdo besedo v okviru postopka pritegni pozornost pos, eh, predsednika. Ne, gospod poročevalec. Hvala lepa. ELS, SD in zeleni. ELS, vidim, da ste uh, upoštevali eh, in da vas navdihuje tudi direktiva o uh, eh, pranju denarja, zato bomo tudi mi razmišljali v tej smeri. Uh, gospe Perez odgovarjam pa takole. Naš namen ni oslabiti razprave o izmenjavi informacij. Veselim že, že tega, da bomo govorili o tem, kako lahko ukrepimo ta, te izmenjave. Zelenim pa, pra, pa, pra, pa odgovarjam tako, kar zadeva vzpostavitev posebne evropske enote, no tu pa moramo narediti še nekaj drugih prvih korakov, začetnih korakov, preden s, e, začnemo se to razpravo in videli bomo, kako daleč bomo na tem področju prišli na sestanku poročevalcev v Senci. Hvala lepa. No, 6. novembra, ob, eh, šest, 6. novembra je rok za uložitev eh, amantmajo ob 5. popovdne, potem bomo te predloge spremembo obravnali 26. in 27. novembra 2008. No, sedaj imamo pa naslednjo točko in sicer vzpostavitev programa za enotni trg konkurenčnost podjetij, vključno z majhnimi in srednjimi podjetji in evropskih statistik. Tu govorimo o programu o enotnem trgu. To je predlog, ki združuje tiste dejavnosti, ki jih je prej financiralo pet drugih programov oziroma sedem proračunskih linij. To vključuje tudi nove pobude, katerih namen je izboljšanje delovanja notranjega trga. Glede na to, da so vse te dejavnosti povezane z notranjim trgom, eh, se mi zdi, da je res pametno, da jih združimo, da jih racionaliziramo in da izkoristimo sinergetske učinke med vsemi temi dejavnostmi. V ekonu smo pristojni samo za tri področja iz tega predloga. Statistični podatki, konkurenčnost in pa finančne storitve, od katerih želim izpostaviti finančno pismenost. E, izpostavimo samo nekaj elementov svojega osnutka mnenja, kar zadeva statistike. Eurostat ne sme postati žrtev združitve različnih programov, konkretno v svojem programu, poročilo poskušam nekatere stvari pojasniti, ne želim eh, dati večjo težo nekaterim eh, odstavkom, eh, želim izpostaviti eh, tudi, tudi pomen regionalnih statistik in pa želi, eh, želim okrepiti vlogo Eurostata. Drugič, če si pogledamo konkurenčno politiko, eh, Tu je nekaj novih izzivov na digitalnem področju. Tudi tu eh, predlagam, da parlament izvaja eh, bolj poglobljen pregled, kar zadeva eh, odhodke. Potem tretjič, eh, finančne storitve. Tu gre tudi za financiranje neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo z eh, digitalno pismenostjo. Mislim, da bi tu morali odpreti vrata tudi drugim prosilcem. In ne, na zadnje želim omeniti, da sem v svojem osnutku mnenja pustil priloge nedotaknjene in to zavedno, kajte tam so določene eh, ukrepi na področju statistike, ki so upravičeni do financiranja, ampak eh, vabim vas, da sami oblikujete nekaj predlogov, če se vam zdi to pomembno in se že veselim vaših komentarjev. Hvala lepa, ELS. Romana Topc, dobrodošli. Hvala. Spoštovani predsedujoči, hvala lepa najprej za besedo in seveda tudi hvala lepa kolegu Lonsu za predstavitev poročila in smernice, ki jih je izpostavil. Enotni trg je eden izmed temeljnih ciljev Evropske unije in prav vsak posameznik ima lahko od njega koristi. Zato si jasno vsi želimo, da bi bolje deloval in da bi pokril čim več področji vendar pa vedno znova pred nami stojijo ovire, ki nam preprečujejo, da bi ta trg zaživel tako, kot si želimo. Zato seveda pozdravljam predlog Evropske komisije in želim si, da bi ta konkretna finančna spodbuda pripeljala do vidnih rezultatov, posebej, posebej da bi še okrepila trg naših, za naša mala in srednja podjetja, za katere jaz vedno poudarjam, da ne glede na to da so veliki pomembni so hrbtenica evropskega gospodarstva. upam da bo tudi spodbuda za evropsko statistiko obrodila sadove saj seveda podatke lahko zbiramo vendar če ti podatki niso urejeni nam prav nič ne pomagajo. Eh, rada bi pa opozorila tukaj še na eno stvar. pri spodbudah v sektorju malih in srednjih podjetij je treba nujno zagotoviti da ne bo prihajalo do tega da bi bile manjše države v slabšem položaju. večje države imajo namreč več virov tako človeških kot finančnih in zaradi tega tudi morda izkoristijo več denarja iz evropskih spodbud manjše države pa so včasih zaradi tega pomanjkanja v nekako deprivilegiranem položaju in ne morejo izkoristiti vseh programov ki so jim na voljo pa še nekaj glede konkurence zdi se mi zelo zelo pomembno da se dosledno upoštevajo pravila konkurenčnosti. nelojalna konkurenca v državah članicah so čedalje pogostejša praksa seveda včasih tudi ob jasni podpori celo vlade in ministrstev ampak na koncu višje stroške plačamo davkoplačevalci hkrati pa tudi rušimo zaupanje v evropske institucije in tega ne rabimo. to se velikokrat dogaja na digitalnem trgu ki je kot vsi vemo v velikem razcvetu in ker je tak kot je pravila še niso jasno preizkušena zato moramo biti tu še posebej pozorni. naša politična eh, skupina bo seveda pripravila tudi nekaj predlogov sprememb na besedilo ampak jasno tako kot tudi sicer upam na dobro sodelovanje. Hvala lepa. Thank you uh, for the SD group. Hvala lepa za SD Pervance Perez. En français on dit la voiture balai. Um, so I will read uh, the note that uh, Alfred Hva, Hvala lepa, sedaj bom spet prebrala to, kar mi je pripravil uh, Eh, Alfred Sloan, zato ker ga ni. Eh, in Alfred Sand. On meni, da to mnenje predstavlja pristop, ki je lahko podlaga za naše skupno dele. Zato se eh, zahvaljuje poročevalcu in mu čestita. Sedaj pa kratek povzetek mnenja o tem dokumentu. Pomembno je, da imamo pred očmi splošni cel eh, teh programov. To mora biti v skladu z, nas, z osnovnim načelom varovanja najšipkejšega člena v verigi, to so običajno eh, državljani in majhna in srednja podjetja. Vprašati se moramo, kako lahko izboljšamo pogoje zanje. Finančne storitve in pa uporabniki teh storitev često nosijo brene slabega sodelovanja, zato moramo zaščititi ekonomske interese. Sredstva za enotni trg morajo biti namenjena doseganja dogovorjenih trajnostnih razvojnih ciljev kot EP, moramo biti prepričani in zagotoviti, da bodo vsi naši ukrepi podprel, eh, podprli cilje iz agende do leta 2030, zlasti, ko gre za majhna in srednja podjetja. Zlasti so pomembna majhna in srednja podjetja, ki delajo na področju turizma konkurenčna morajo biti globalno, istočasno pa biti trajnostna. Financiranje mor, morajo biti namenjeno tudi pod optimalnim situacijam. Cilj mora biti zagotoviti posebno pomoč revnim EU eh, regijam, zlasti na periferiji. Gospod Alfred Sand pravi tako. Te revne regije običajno zaostajajo pri izkoriščanju sredstev. Izboljšanje statističnih podatkov pa je bistvenega pomena za spremljanje napredka pri doseganju ciljev in tudi za oblikovanje bodočih politik. Prepričani moramo biti, da so sredstva uporabljale učinkovito, da se prispeva k razvoju in pa širjanju podatkov program mora biti ustrezen za nove izzive na področju digitalnega gospodarstva. Gospod Sand podarja tudi, da notranje trg ni, sim, eh, ni cilj samemu sebi, cilj je ustvariti dobrobit za vse, boljša delovna mesta in pa boljše storitve. Hvala lepa. Concluded. Uh, gospod Tremoso bo naslednji za skupino ALDE. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi. Najprej želim čestitati Sandriju Lonesu, našemu poročevalcu. V veliko veselje nam bo sodelovati z vami pri tem dosjeju. Govorimo o tem, da bi imeli program stabilizacije za skupni trg, da bi poskrbeli za konkurenco, za MSP in tudi govorimo o statistiki. In največji dosežek Evropske unije je verjetno naš skupni ali enotni trg. Drugi kontinenti po svetu za nami ponavljajo prav to. Severna Amerika, Južna Amerika, Azija. In mi lahko svetu pokažemo, da je skupni trg naš največji dosežek v zadnjem stoletju. To zagotavlja delovna mesta in gospodarsko rast. Države članice so oblikovale tudi državo blaginje in to je neke vrste zaklad, ki ga lahko izvažamo po svetu. Program eh, komisije zdaj pripravlja program za to, da bi razširili pomoč skupnemu trgu in to bo seveda za, naš, za nas prednostna naloga. Skupaj bomo delali na tem, da bi skupni trg še izboljšali. Ko govorimo o statistiki, je zelo pomembno, da imamo kot politiki na voljo najboljše informacije. Harmonizirani statistični podatki na evropski ravni so bolj kakovostni, torej boljši za naš poslance in tudi za komisijo. Zato podpiramo tudi prizadevanja za to, da bi izboljšali ta predlog, ki je po našem mnenju zelo pomemben. Podpiramo tudi to, da bi temu namedili več sredstev. Komisija želi izboljšati ta informacijska orodja, programe usposabljanja in tako naprej, ne samo za podjetje, ampak tudi za posameznike. Sodelovali bomo z drugimi skupinami, zato da pripravimo ustrezno uh, soglasje in da izboljšamo zakonodajo. Hvala. Hvala lepa, zelenih ne vidim, tudi guje so odsotni, EFDD. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. No, mislim, da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 poslu preprosto dali proste roke. Ampak dobro, mi vas zapuščamo, vse bo lepo in prav. Boste videli, ko bomo mi v Združenem kraljestvu služili in uživali čas, da bi leh krav, boste vi bankrotirali. Hvala. Thank you very much. And... Hvala lepa. Gospod poročevalec, izvolite. Lahko se odzovete na komentarje. Ni nojno, da se odzovete prav na vse komentarje no, vse lahko bi govorili o brexitu ali trajnosti, ampak dobro bom tule parafraziral gospoda Ramona, mojega prijatelja. Naj dolgo živi skupni trg in enotni trg. Vsi si bomo prizadevali za to in veselim se že, da bomo v tej smeri dobili tudi predloge sprememb različnih političnih skupin. Najlepša hvala. Zdaj pa še časovnica. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. november petih. Predloge spremen bomo obravnavali 26. novembra, 10. decembra bomo glasovali v Ekonu pa 21. 22. januarja. Hvala lepa, ura je pozna, naslednjič se sestanemo 25. oktobra v četrtek, to je ta teden in sicer od 8 do 9.45, spet bomo imeli skupno sejo Econ Budget, 5. novembra pa od 3 do pol 7. Te seje pa je konec. Hvala.